sprememba uredbe sveta številka 1698 skozi 2005. To je osma točka na dnevnem redu. Komisija je predložila svoj eh, predlog o priložnosti zadnje seje našega odbora med razpravo. Uh, um, so bile izražene, je bila izražena zaskrbljenost nad tem, da povišanje financiranj oziroma sofinanciranje za obdobje 2010-2011 eh, bi lahko skrčil splošno dotacijo za programe za podeželjski razvoj v posameznih državah članicah. Po obravnavi, podrobni obravnavi <clears throat> tega predloga je to tveganje videti uh, manjše v primerjavi s tem, da bi uh, izgubili uh, sredstva za uh, komisije zaradi pomankanja nacionalnih sofinanciranj. Zato sem jaz v interesu um, podeželjskega gospodarstva in gospodarstva v splošnem Evropske unije, da podpremo predlog komisije in da pospešimo zakonodajni postopek, tako da bo začel veljati pred koncem leta 2011, torej tega leta pred koncem leta 2011 ponavljam. V ta namen sem pripravil to poročilo brez zakonodajnih eh, sprememb k predlogu z komisije. E, to, da, dragi kolegi, ta teden smo zvedeli, da obstajajo problemi znotraj sveta in sicer problemi v svetu, kajti svet želi horizontalno rešitev tudi za ostale strukturne sklade. In torej, glede na to, da sprejetje v svetu je v, tre, v tem trenutku stoji zaradi tega pristopa, lahko ta točko obravnavamo na običajen način, tako da določimo rok za predložitev amandmajev eh, do 26. oktobra in bomo potem eh, besedilo sprejeli novembra. Želeli bi postopati hitreje, to da ob upoštevanju tega, eh, te blokade v svetu, eh, predlagamo, da se lotimo tega svežnja eh, kot običajno. Egnju je zaprosil za besedo, imamo tudi predstavnike komisije tu, gospo, gospa Marino je v dvorani, ki, ki vam je pripravljena odgovarjati na vprašanje. Zvolite, gospod Egnju. Predsednik kaj eh, pomeni ta eh, sprememba. To me spominja na to, da imamo eh, 560 milijonov evrov. Eh, <clears throat> za letos in za naslednje leto, to je bilo preneseno iz leta 2013 brez vsakršne zamisli, kako bomo potem dena, s tem denarjem razpolagali čez dve leti. Tukaj je zapisano, da komisija bo pregledala uh, možne dodatne prevzeme obveznosti in to predložila uh, proračunskima institucijama. Dejansko um, smo rekli, ta denar bomo izkoristili zdaj, upamo, da nihče tega ne bo uh, eh, obveznosti opazil in na to bomo morali glasovati o dodatnih sredstvih za naslednja leta. To je zavajajoče. Komisija eh, ne predlaga nikakršnih dodatnih prevzemov obveznosti za to obdobje. Jaz pa bi rekel, da pravzaprav je to prava laža. Ma caro Agnò, adesso io. Draghi gospod Agnò, jaz se bom eh, predal besedo uh, direktorici gospe Marino, ki vas bo morda lahko pomirila glede te nevarnosti, ampak da naj povem vsem kolegom da ta sprememba uredbe, s katero se ravno kar ukvarjamo, ne spreminja v nekakršnem smislu eh, evropskega proračuna, spreminja eh, torej udeležbo deleža Evropske unije oziroma držav članic v okviru programa za podeželjski račun, ampak z zornega kota evropskega proračuna in eh, na splošno torej evropskih sredstev ne prihaja do nekakršne spremembe, to je samo neka sprememba v okviru okviru programov za podeželjski razvoj, kar omogoča državam, ki imajo eh, težave pri eh, dejansko eh, iskanju nacionalnih sredstev za sofinanciranje teh programov, da lahko k programom pristopijo tudi z nižjo stopnjo sofinanciranja. Torej, ta skrb pravzaprav se ne sme osredotočati na proračun Evropske unije, kaj ti ta sprememba uredbe ne posega v evropski proračun, ampak eh, predajamo eh, besedo eh, avtoriteti gospe Marino. Hvala, predsednik, kar ste povedali je povsem res, ni nikakršnega dodatnega predvidenega plačila oziroma prevzema obveznosti, glede na to, kar je bilo namenjeno v proračunu predhodno In kar zadeva torej eh, prevzeme obveznosti, kar zadeva pa a, eh, a, eh, plačila, odobritve plačila, gospod Enjo je govoril o a, 470 milijonov, milijonih več za a, odobritve plačil za leto 2012. Torej ta številka v resnici. To številko je treba proučiti z ozirom na 14 milijardov um, odobritev plačil za leto 2012. Torej, v primerjavi s temi milijardami, teh 470 milijonov je res malenkost, kar zadeva odobritve plačil. To je vse. Hvala. Torej. Hvala lepa, gospa direktorica. Gospod Majer, izvolite. Hvala predsedujoči. Imam vprašanje za komisijo, da mi bodo zadeve nekoliko bolj jasne recimo, da določen kmet ima določeno naložbo v vrednosti 100 tisoč evrov. Upoštevamo to, ne glede na to, ali je to španec eh, ali grk in pri nacionalnem programu velja, da če imamo sofinanciranje, to je 70 odstotkov. Njegov delež pa je recimo 30 odstotkov v tem primeru. Kaj se bo zgodilo? To razmerje se ne bo v tem primeru spremenilo, ampak teh 70 odstotkov javnih sredstev, ki so na voljo, pri tem primeru pa se recimo zgodi, da Grčija ima 20 odstotkov, Evropska unija pa 80 odstotkov. In to je evropski delež v višini 80 odstotkov, ki se lahko potem tudi zviša na 90 odstotkov, če je to primerno. Tako da Grčija financira zgolj 10 odstotkov od teh 70 odstotkov. Drugače povedano, kmet še vedno financira 30 odstotkov, to je javni znesek v okviru 70 odstotkov, ampak v okviru teh javnih sredstev se spremeni razmerje Grčije v primerjavi z Evropsko unijo. Ali sem vas pravilno razumel, ali to drži? Ja. È giusto, ma penso... Pravilno, tudi mislim, da je bolje, da nam to še enkrat potrdi direktorica gospa Marino. Ja, pravilno ste povedali, torej eh, delež, ki ga plačuje Evropska unija oziroma Grčija, ta, eh, to razmerje se spremeni, ampak se ne spremeni prispevek za kmeta. Torej, prihaja do večjega prispevka Evropske unije, ampak vseeno bomo lahko to, eh, ta ukrep izvajali, kajti drugače drugače ukrepa ne bi mogli izvajati, kajti ne bi imeli dovolj nacionalnih, uh, nacionalnih sredstev za sofinanciranje. Va bene, credo che le hvala lepa. Mislim, da lahko rečemo, da pojasnila direktorice gospe Marina eh, so eh, v bistvu odstranile vsakršen dvom. Torej, bi, seveda, eh, torej gre za enak prispevek, ki ga dobivajo kmetje vse povsod, ampak spreminja se porazdelitev deležev med Evropsko komisijo in nacionalnimi vladami. In tako dejansko omogočamo državam, ki imajo težave zaradi finančne krize, da da vseeno lahko sodelujo pri teh programih, kajti drugače bi bili iz, iz, izločeni iz tega zaradi pomankanja nacionalnih sredstev. Sicer to je dokument, kateremu se bomo lahko še povrnili, ker smo to prenesli na 26. oktober, glede na to, da svet namerava razširiti razpravo tudi na ostale instrumente kohezijske politike. Če ni drugih vprašanj, predlagam, da prejdemo k naslednji točki dnevnega reda, to je k točki 9. Zdravje medonosnih čebel in izzivi za čebeljarski sektor. Poročevalec je gospod eh, Čaba Sandor Tabadži, ki že sedi v dvorani. Glasovali bomo zdaj o eh, tej um, ehm, samoinicijativni pobudi ki nosi naslov zdravje medonosnih čebel in izzivi za čebelarski sektor. Predloženih je bilo kar 220 predlogov sprememb in eh, združeni so bili v 18 kompromisnih predlogov, to je storil naš poročevalec, zato da nam olajša delo, torej čestitamo kolegi, eh, kolegom Gotabadžiju In eh, komisija oziroma odbor eh, Envi je predložil tudi svoje mnenje. Glasovali bomo samo o nekaterih odstavkih, ostalih 46 je že zajetih v eh, poročilu. Če želi kolega spregovoriti, če pa ne, potem bomo kar prišli k glasovanju. Torej ustavite svojo glasovalno kartico v napravo, najprej pa bomo predali besedo poročevalcu. Želim se samo zahvaliti kolegom, poročevalcem v senci, eh, mm, sodelav, sodelavcem in eh, kolegom iz EPP-ja, iz Grčije, iz Malte za odlično sodelovanje. Res zahvaljujem vam, zahvaljujem za sodelovanje tudi gospodu Dantenu, gospe Luling, torej vsem prav lepa hvala. V redu. Zdaj pa prehajamo v glasovanju. Začnimo z elektronskim glasovanjem, če so vsi pripravljeni. Začnimo z glasovanjem. Glasovali bomo o predlogu spremembe 48. 48. Ste vsi glasovali? bomo omogočili tudi Marku, da a, glasuje. 48 v redu smo zaključili konec glasovanja. Torej, predlog spremembe 48 je sprejet. Prehajamo k četrtemu kompromisnemu predlogu. Glasujemo, glasujemo o kompromisnem predlogu številka 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 59 Morvaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 59 je bil zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe številka 60. Glasujemo o predlogu spremembe 60. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 61. Glasujemo. 61. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu 5. Glasujemo o kompromisnem predlogu 5. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 5 je sprejet. Votiamo il compromesso. Glasujemo. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 72. Silvestris. Glasujemo. Konec glasovanja. 72. Torej, glasovali smo o predlogu 72, ki je bil zavrnjen. Non va? Ne deluje, pravi predsednik. Okay. No, a new one. Ok, allora ripetiamo. Bomo ponovili glasovanje o predlogu spremembe 72 Silvestris. Glasujemo. Konec glasovanja. In res eh, je bilo prav, da smo ponovili glasovanje, kajti za en glas je bil ta uh, predlog sprejet. Glasujemo o predlogu 73. 73, konec glasovanja, 73 sprejeto. Ne, zavrnjeno se popravlja predsednik. Prehajamo zdaj k predlogu spremembe 74. Lavija glasujemo o predlogu 74. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 77. Glasujemo o predlogu 77. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Abbiamo saltato il 75 di Rubiks. Preskočili smo eh, predlog spremembe 75 Rubiks, zdaj bomo glasovali torej o predlogu 75. 75. Konec glasovanja o predlogu 75, rekel eh, bi, da je bilo zavrnjeno. Zdaj prehajamo, o, prehajamo k predlogu 78. Glasujemo o predlogu 78. Zavrnjeno. Predlog spremembe 79. Glasujemo o predlogu 79. Ste vsi glasovali, konec glasovanja o predlogu 79 zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 80. Predlog spremembe 80. Ste vsi glasovali? predlog spremembe je bil zavrnjen. Tako je, zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 81. 81 glasujemo, Luling in ostali. Konec glasovanja, je rekel bi, da je sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 82. Glasujemo o predlogu 82. Vedemo dato tutti, chiuso l'82, direi respinto. Eh, konec glasovanja o predlogu 82 je zavrnjeno. Ko, eh, zdaj pa glasujemo o predlogu 83. Glasujemo torej o tem predlogu. Ste vsi glasovali o predlogu 83? 83 zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu 84. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu 84. Sprejeto. Glasujemo o predlogu 85. Rekl bi, da je bil predlog spremembe 85 zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu 86. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja o predlogu 86. Predlog je bil zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu odbora MV številka 18. MV 18. Glasujemo. MV 18 je bil zavrnjen. Nekdo je rekel med publiko no pasarane. Torej, Envi nam ni simpatičen. <laughs> To je dober znak, je rekel predsednik. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 67 poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Je rekel bi, da je zavrnjeno. Prehajamo k predlogu spremembe 88. Glasujemo o predlogu spremembe 88. Konec glasovanja o predlogu 88 zavrnjena. Glasujemo zdaj o kompromisnem predlogu številka 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 6 je bil sprejet. Glasujemo zdaj predlog spremembe 95. Ashworth. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu 95. 95 je zavrnjen. Glasujemo zdaj o kompromisnem predlogu številka 7. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kompromisni predlog 7 je bil sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 104. 104 glasujemo. Konec glasovanja. 104 sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu 105. Konec glasovanja. 105 sprejet. Adesso. No, no, no, no, chiedo scusa. 105 predsednik se popravljati, 105 je bil zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o predlogu 106, Vojčečovski. Glasujemo o predlogu 106. Konec glasovanja o 106 in je zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu 107. Glasujemo 107. Konec glasovanja. Prijeto. 109, glasujemo o 109. Konec glasovanja. Predlog spremembe 109 je bil sprejet. 110. 110 še enkrat. Mm, Garcia Perez ne glasuj proti sebi. 110. Konec glasovanja o predlogu 110, ki je bil sprejet. Glasujemo zdaj o 111. Paksas. Torej še enkrat 111 glasujemo, konec glasovanja. 111 je zavrnjen. 112 glasujemo o predlogu spremembe 112. 112. Konec glasovanja. Zavrnjeno. in sicer izenačeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 113. Ste vsi glasovali o 113, konec glasovanja. Rekl bi, da je sprejeto, res je. Zdaj pa govorim, eh, glasujemo o kompromisnem predlogu 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 8 je bil sprejet. Prehajamo zdaj k predlogu spremembe 117. Glasujemo o predlogu spremembe 117. Konec glasovanja o 117, rekel bi, da je zavrnjeno. Ja. Glasujemo zdaj o MV21, torej o predlogu odbora za okolje. Glasujemo. To mislim, da bom to ta kompromisne predlog bomo sprejeli, res je tako, je sprejet. Zdaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu 9. Glasujemo o tem kompromisnem predlogu. Prosim, konec glasovanja o kompromisnem predlogu 9, ki je bil sprejet. Predlog spremembe 121. Ste vsi glasovali? konec glasovanja 121 je zavrnjen. Zdaj glasujemo 122. Prosim, glasujte. Konec glasovanja 122. Predlog je bil sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe odbora MV številka 20. Glasujemo o MV 20. Konec glasovanja o MV 20. Rekel bi, da je zavrnjen. Zato zdaj glasujemo o predlogu spremembe 123. Prosim, glasujte. Konec glasovanja o 123. 123 je sprejet. Zdaj prehajamo k kompromisnemu predlogu številka 10. Glasujemo o kompromisnem predlogu 10. Konec glasovanja o kompromisnem predlogu 10. Sprejet. Zato prehajamo k predlogu spremembe 132. Glasujemo o 132. Konec glasovanja o 132. Rekel bi, da je sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe odbora Envi številka 9, glasujemo o tem predlogu odbora 9. Konec glasovanja. Konec glasovanja o predlogu spremembe MV9. Ta predlog je bil zavrnjen. Zdaj bomo glasovali o kompromisnem predlogu 11. Glasujemo o kompromisnem predlogu 11. Chiusa la votazione sul compromesso 11. Konec glasovanja sprejeto. 11. predlog spremembe. Kompromisne 139. Eh, Glasujte zdaj. No, konec glasovanja. Seveda smo sprejeli predlagatelj, gospod Levija. 12. Eh, kompromisni amadma ali predlog spremembe. Glasujte zdaj konec glasovanja sprejeto. Smo? Dajem na glasovanje 152. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja, 152. predlog spremembe bi rekel, ja, smo ga sprejeli. In sedaj NV10. Izvolite, glasujte. NV10, konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni amadma ali predlog spremembe 13. Izvolite, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 13. amadma ali predlog smo sprejeli. In sedaj NV 36. Sedaj na glasovanje. Izvolite, glasujte. Glasujte. Ste vsi glasovali? NV36 zavrnjen. In nadaljujemo. Kompromis 14. Kdo je za? Glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. In sedaj 168. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja sprejet. In dajem na glasovanje 172. predlog spremembe. Konec glasovanja 172 sprejet. No, pa nadaljujemo 174. Ashworth. Dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. 174. amatma smo zavrnili. Dajem na glasovanje 175. predlog spremembe. Ja, 175, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 175. predlog spremembe smo zavrnili. In sedaj Envi. Envi 39, glasujte. Envi 39. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV40. Dajem na glasovanje, glasujte, ista večina ziga je zavrnila. In na koncu NV41. Izvolite, glasujte. Bi spet rekel, da je enako, tudi tega smo zavrnili. In nadaljujemo kompromisni predlog 15. Dajem na glasovanje ste vsi glasovali. Sprejeli smo ga, kompromisni predlog spremembe. 179. amadma dajem na glasovanje predlagatelja Lavija. Tukaj. Ja, smo glasovali 179. O, zavrnili smo ga ampak ne zaradi moje napake. 180. Glasujemo. 180. predlog. Konec glasovanja. Zaprnjen. Potem nadaljujemo z 182. medvajom. Gospod Dantan, imamo ustni um, eh, amadma, eh, dajem besedo od Mišelu.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 Jaz sem uložil ustni predlog spremembe, kajti takrat, ko je bilo besedilo pisno pripravljeno, ni bilo mogoče oblikovati kompromisnega predloga in torej tukaj um, v tem predlogu uh, se prosi, da za um, dovoljene veterinarske pridelke se določi neka meja na 10 ppb za vse laboratorije po celi Uniji ob upoštevanju različnih analitičnih metod, se uporabljajo v različnih državah članicah. Hvala lepa, Mišel. Če nihče temu ne nasprotuje, potem dajem na glasovanje eh, ta predlog spremembe z to spremembo oziroma popravkom. 182, torej glasujte. Konec glasovanja. Mislim, da nas je Mišel vse prepričala. Sprejeto. Na vseh nas res ni prepričala, niti ja, dobro, niste vsi. Eh, Zano Žoze je rekel, da se pač ne strinja. 184. predlog spremembe dajem na glasovanje. 184. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 185. predlog dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja, 185. predlog spremembe smo sprejeli. Kdo tukaj zdaj kaže, kako se glasuje, ti ali on? Dobro, potem imamo 16. Eh, predlog spremembe, kompromisni, dajem na glasovanje. Konec glasovanja v 16. kompromisnem predlogu sprejeto. In sedaj na 190. Amadva 190 dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnen. 191. Glasujte, prosim. 191. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. 193. amandma dajem na glasovanje. Izvolite. 193. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. 194. amandma dajem na glasovanje. Konec glasovanja 194. Zavrnili smo ga. 195. predlog spremembe glasujte zdaj glasovite v 195. Glasovo, eh, predlogu spremembe. Sprejet. Kompromisni predlog 17. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa gremo na 102. amadma, oziroma dru, 202. amadma. Izvolite. Konec glasovanja. 201. pravzaprav. Ja, ja. 201. amadma. Sedaj pa 202. Garcia Perez. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 202 smo sprejeli. Sedaj 203. Dajem na glasovanje amadma 203. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Predlog spremembe. 205 dajem na glasovanje. Izvolite. 2 nič 5. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 205. smo sprejeli. Kompromisni amadma 18. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeli. In pojdimo naprej na 214. 2, 1, 4, dan, dan. Za začnite glasovati. 2-1-4, tokrat bo Jose glasoval skupaj z Dantenovo. 2-1-4, konec glasovanja, velika večina, sprejeto. 2-215-2-1-5, izvolite, glasujte o predlogu spremembe 215. Zaključeno glasovanje, konec glasovanja, sprejeto. 218. Sì, allora confermano, apriamo. Dobro, glasujemo o 218, 218, predlog spremembe dajem na glasovanje. Konec glasovanja. 218, sprejeto. Nadaljujemo z 219, predlagatelj Kacmarek. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja, predlog 219 zavrnjen. In nadaljujemo z predlogom spremembe številka 220. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja, zavrnjen nadaljujemo tudi z uv določenimi citati, citation. Chiusa. Dajem na glasovanje številka ena, rekel bi, da smo to sprejeli. Potem številka dva, glasujte zdaj, enaka večina, tudi to smo sprejeli po mojem mnenju. In sedaj gremo na tretji predlog spremembe Harkin. Izvolite, glasujte. Številka 3. Zavrnjeno. Nadaljujemo z kompromisnim predlogom spremembe 1. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 1. Gre za uvodne izjave. Sprejeto. Potem nadaljujemo z osmim amandmajem. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet. Deveti predlog. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deset. Glasujmo o predlogu 10, konec glasovanja, sprejet. Ne, ne, zavrnjen. No, 12. predlog spremembe, predlagatelj Tarabela, izvolite, glasujte zdaj. Ne morem proti Tarabeli glasovati sam. 12. konec glasovanja, zavrnjen. 13. Dajem na glasovanje 13. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. 14. predlog spremembe ali amandma. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj 15. amandma. Glasujte zdaj. Konec glasovanja z isto večino zavrnjen. 16. Glasujte, prosim. Dajem na glasovanje 16. amadma glede uvodne izjave C. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. In sedaj 11. predlagateljica Nedelčeva. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. 17. predlog spremembe. konec glasovanja. Zavrnjen. 18. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Ne. Ja, sedaj je konec glasovanja in smo ga sprejeli. 19. Ne, ne, ne. No, kompromisni amadma številka 2. Dajem na glasovanje. Izvolite. Sprejeto. In gremo na kompromisni amadma številka 3. Kompromisni predlog spremembe smo sprejeli. 40. predlog Dantan. Konec glasovanja 40 predlogom spremembe. Tokrat se mi zdi, da ne bomo ga sprejeli, Mišel. Oj, oj, oj, zavrnjen. 39. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 41. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Lahko glasujete. Zdaj. Je pa konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 je med manj. Ne, ne, se popravlja govornik. 43 dajem na glasovanje. 43 predlog spremembe. Konec glasovanja. 43. Zavrnjen. 44. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. 44. amadma smo sprejeli. 47. amadma. Prosim, glasujte zdaj. Konec glasovanja, 47. predlog spremembe je bil zavrnjen. In sedaj pa rezolucije. Še dobro. Ah, končno glasovanje o celotni rezoluciji z vsemi amadmaji. Izvolite, glasujte zdaj. Ste vsi glasovali? Dobro. Torej, rezolucija z vsemi spremembami je bila sprejeta z 32 za, en proti in tremi vzdržanimi čestitamo kolegu Tabačiju. E Sedaj pa pojdemo na deseto točko po dnevnem redu. Punto 10 ordine del giorno deseta točka dnevnega reda, spremljate ali pa moramo sedaj narediti odmor. Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo za nizkimi emisijami oglika do leta 2050. Pripravljalec mnenja Bela Glattenfelder. Kolegice in kolege, kot veste, 19. septembra smo morali preložiti glasovanje o osnutku mnenja glad filter. Um, 78 amadmajev je bilo vloženih in uh, poročevalec je skupaj z poročevalci v senci pripravil kompromise, zato da lahko uh, lažje glasujemo. Želite besedo, pripravljalec mnenja? Ne. Potem pa pojdimo kar direktno na glasovanje. In glasovali bomo. Začenjamo z kompromisnim amadmajem ena ali predlogom spremembe. Izvolite, konec glasovanja. Sprejeli smo kompromisni predlog spremembe ena. Adesso votiamo l'emendamento 7. Eh, potem pa sedmi amadma. Um, George Ryan, vlagatelj, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Aperta. Konec glasovanja. Osmi predlog spremembe smo zavrnili. Deveti amadma. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje kompromisni predlog spremembe 2. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. In 16. predlog spremembe dajem na glasovanje. 16. predlog spremembe ali amandma. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. predlog spremembe dajem na glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja, 17. predlog spremembe smo sprejeli. Kompromisni amadma 3. Izvolite, glasujte v predlogu spremembe številka 3. Kompromisnem predlogu. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. In sedaj 24. predlog spremembe Vasilika Dančila vlagatelja. Izvolite, konec glasovanja. 24. predlog spremembe smo zavrnili. 25. predlog spremembe. 25. amadma dajem na glasovanje. Izvolite. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Ne, sprijeto, se upravičujem. Os devetindvajset predlog spremembe v, v dveh delih. Sprva prvi del. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Prvi del smo zavrnili. Glasujemo o drugem delu 29. amadmaja. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. predlog spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj 28. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. 28. predlog spremembe smo sprejeli. 31. dajem na glasovanje 31. predlog spremembe. Konec glasovanja. Konec glasovanja in predlog smo zavrnili. Enako število glasov. 32. predlog spremembe dajem na glasovanje. Konec glasovanja 32. amadma. Kljub podpori smo vseeno to sprejeli, jo ja, vidiš, Giovanni. No, potem kompromisni vadma štiri dajem na glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 37 dajem na glasovanje. 37. predlog spremembe, glasujte zdaj. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 38. v dveh delih. Prvi del, glasujte zdaj. Prvi del 38. predloga spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, drugi del 38. predloga spremembe. Glasujte zdaj. Konec glasovanja drugi del smo zavrnili. 39. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. 39. predlog spremembe smo zavrnili. 40. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno enainštirideseti predlog spremembe izvolite glasujte enainštirideseti konec pri enainštiridesetem sprejeto dvainštirideseti izvolite glasujte o dvainštiridesetem predlogu spremembe glasujemo konec glasovanja 42. predlog spremembe smo zavrnili. 43. glasujte zdaj. Konec glasovanja pri 43. zavrnjeno. 44. predlog spremembe, glasujte zdaj. Konec glasovanja sprejeto. 45. predlog spremembe, izvolite, ista večina, sprejeto z enako večino. Šti, 46. Izvolite, glasujte, konec glasovanja sprejeto. 47. predlog spremembe dajem na glasovanje. 47. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 48. Dajem na glasovanje 48. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. 49. predlog spremembe Paulsen in drugi predlagatelji. 49. konec glasovanja. Sprejet. In sedaj 50. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. 50. predlog spremembe smo sprejeli. 51. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Elizabeth ste vsi glasovali? Ja. 51 smo sprejeli. 52. Dajem na glasovanje 52. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. 53. Konec glasovanja. Tudi tega smo sprejeli. Kompromisni predlog spremembe številka 5. Dajem na glasovanje konec glasovanja. Kompromisni amadma spet smo sprejeli. In sedaj gremo na 60. Glasujte zdaj, konec glasovanja. Predlog spremembe številka 60 smo sprejeli. 61. Izvolite, glasujte. 61. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet dvainšestdeset izvolite glasujte sprejeli triinšestdeseti triinšestdeseti predlog dajem na glasovanje izvolite glasujte konec glasovanja sprejeto štiriinšestdeseti predlog spremembe dajem na glasovanje konec glasovanja 64. predlog smo sprejeli. In sedaj 65. dajem na glasovanje. Elizabet. Zaključeno glasovanje. Sprejeli smo ga. 66. amadma dajem na glasovanje. 66. Se vsi glasovali. Konec glasovanja o 66. predlogu spremembe, ki smo ga sprejeli. 67. Glasujemo o 67. predlogu, konec glasovanja. Sprejet. 68. predlog, zadnji glas, 68. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 68. predlog spremembe smo zavrnili in se zdaj zaključni. Um, Zaključno glasovanje z vsemi spremembami o mnenju, ko pripravljalec gospod Glatenfelder. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja za 33 eh, za, 3 eh, proti in enim vzdržanim smo izglasovali mnenje in čestitam pripravljalcu gospodu Glatelfelderju. Bene, proseguiamo con... Dobro, potem gremo na 11. točko dnevnega reda. Še zadnji glasovalni napor in sicer gre za pri, uh, mnenje Luisa Manuela Capolasa Satos. Kot veste, 30. augusta smo sprejeli 45 amandmajev za proračun, ki uh, smo jih predlagali kot naš odbor za proračun za leto 2012. Sedaj pa moramo glasovati o mnenju glede stališča parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil svet 25. julija. Devet uh, predlogov sprememb je bilo uloženih. Luisu sicer ne bom dal besede, ker ga pač ni, ne? a prav vidim, ja, res ni ga. No, potem pa gremo kar glasovati. Začnemo z uh, glasovalnim seznamom. Ste pripravljeni? Prvi predlog spremembe dajem na glasovanje. A lahko to skupaj izglasujemo v svežnju? Ne, zaradi tega, ker imamo različna mnenja. Dobro, prvi amadma ste glasovali, konec glasovanja sprejet. Drugi. Izvolite, glasujte. Drugi predlog spremembe. Konec glasovanja sprejet. Tretji predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Ne, ne še. Tretji predlog spremembe sprejeli. Četrti predlog dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Peti predlog spremembe. Peti predlog spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja o petem amadmaju. Zavrnjen. Šesti. Glasujte o šestem predlogu spremembe. Sprejeli smo ga. Sedmi predlog dajem na glasovanje. Izvolite. Sedmega smo sprejeli. Osmi predlog spremembe ali amadma dajem na glasovanje. Ste vsi glasovali? Sprejet. In na koncu deveti predlog spremembe jegle izvolite sprijet. Dobro. Končno glasovanje o osnutku mnenja z vsemi spremembami. Izvolite, glasujte zdaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z 31 za 3 proti, s tem smo podprli stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil svet. In seveda eh, čestitamo eh, Kapula Susantosu. Giovanni je prosil za besedo. Eno prošnjo imam oziroma vprašanje. Očitno smo pripravili mnenje za uh, pristojni odbor za proračun za leto 2012, ampak ta odbor je že sprejel uh, uh, proračun. In mislim, da to ni ravno koristno. Ko pripravljamo uh, časovnice, potem bi bilo dobro, da o takih stvarih glasujemo prednose o njih glasuje na odboru za proračun. Chiedo scusa. Bene, se non ci sono... Dobro, če nihče temu ne nasprotuje, potem pojdimo na, 19, na 12. To točko Evropska statistika trajnih nasadov. Uh, poračevalka je Marija Nedelčeva, ki je že na svojem mestu. Kar se tiče trajnih nasadov in evropskih statistikah, uh, 21. septembra je potekal na tem, to temo trialog, uh, in dosežen je bil kompromis z svetom. In komisijo, to besedilo je, vam je bilo vsem razdeljeno. Rad bi se zahvalil predvsem pogajalski skupini ko spe uh, nedelčevi v prvi vrsti za ta uh, uspeh pri v, zaključku trialoga. In tako bom sprva dal besedo Mariji in če ni uh, nobenih drugih pripomb, potem bomo nadaljevali. Tole prezidov. Hvala lepa, predsednik. Kolegice in kolegi, soglasje o tem svežnju med vsemi velikimi skupinami Evropskega parlamenta je omogočil, da tudi boljše dogovarjanje s komisijo in svetom. Naj se tudi zahvalim poročevalcem v senci in tudi sekretarjatu našega odbora, kot tudi političnim svetovalcem, ki so res prispevali k oblikovanju eh, tega besedila. Eh, torej, 20. in 21. septembra smo prišli do kompromisa med trimi institucijami. Kompromis je skladen z našimi cilji, eh, tako kot sem jih že predhodno opisala in tako kot eh, so bili izraženi strani članov tega odbornica, da bi imeli zanesljive statistike, da bi poenostavili in razbremenili subjekte, tako kar zadeva kmete, kar zadeva tudi nacionalne uprave. S poročevalci v senci smo dosegli soglasje v okviru Evropskega parlamenta in smo se zmenili, ker zadeva recimo vprašanja, ki so bistvenega pomena v razgovorih s svetom in komisijo. Dovolite, da se dotočim na nekatere vidike, ki so povzročali nekolikšno zaskrbljeno, predvsem kar zadeva člena 1 in 2 in priloge. In sicer to, kar predlaga uh, svet, predvsem raziskovanje, torej recimo med katerimi rastlinskimi vrstami, recimo jabolka, jablane in pa hruške. Ključno vprašanje pa je tretji člen, ki zadeva zahteva tudi pokrivanje s statističnimi podatki. Prišli smo do nekega statističnega kompromisa, ki gre v smer zahtev našega odbora, sicer zmanjševanje eh, upravnega bremena za eh, male kmete in za, za majhne kmetije in za nacionalne uprave in tudi možnost odstopanj, tudi kar zadeva rok do katerega je možno zaprositi za izjemo. Eh, to smo eh, oddaljili tako v času in torej bo omogočil eh, tudi upravam, da prejmejo tako od, no, izjemo do leta 2013. Naj povem, da sem zadovoljna z končno obliko tega besedila, kajti se odziva na naše potrebe, tudi tako, kot eh, smo to zastavili v našem odboru za kmetijstvo. Še enkrat se zahvaljujem eh, kolegom za podporo, za sodelovanje, zahvaljujem se vsem svetovalcem in vsem sodelovcem in sekretarjatu tega odbora. Se, adesso, se, eh, Ali se kdo želi prijaviti? prijaviti k besedi. Če ne, mislim, da eh, lahko čestitamo uh, Mariji za odlično opravljeno delo. Sedaj pa zelo občutljivo in pomembno vprašanje. 13. točka. Uh, informa, sporočila obvestilo komisije o prihodnji podpori območjem z omejenimi možnostmi kolegice in kolegi. Zelo sem vesel, da vam lahko sporočim, da je tukaj uh, Loreta Dormal Marino, generalna direktorica v naši dvorani, uh, ki nam bo več povedala o nadaljni podpori tem območje. Kot vemo, smo od komisije že pred reformo dobili uh, predlog in pomembno je, da. Uh, se zavedamo pomena te tematike. Dajem sprva besedo kolegici Marino, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. <clears throat> Najlepša hvala. Mislim, da moramo najprej razumeti, kakšno je trenutno stanje, ampak še pred tem je nujno, da si ogledamo, kakšno je naše izhodišče. Spomniti se moramo, kakšni so bili pomembni koraki v tem procesu. Gre za svežen, ki zadeva podporo območjem z omejenimi možnostmi. Naj najprej začnem s konkretno razlago. Vsi zelo dobro veste, da smo to podporo območjem z omenjenimi možnostmi začeli leta 1975 in poznamo tri kategorije. Najprej so tukaj gorska območja, umestna območja in tista območja, ki imajo posebne omejitve. Spomnila vas bom, kakšni so bili ti koraki in tukaj smo se predvsem navezovali na umestne regije, ne pa na gorske regije in na tiste regije, ki imajo določene omejitve. Pri teh dveh področjih se do sedaj ni bistveno spreminjalo zadev. Še bom nazaj v leto 2003. Zakaj je to pomembno? Računsko sodišče je takrat pripravilo posebno poročilo. V tem poročilu pa so izpostavili dejstvo, da nimamo dovolj dokazov, ki nam kažejo, da ta razdelitev območij z omenjenimi možnostmi je ustrezna. Ravno tako so zapisali, da države članice uporabljajo velik razpon kazalnikov in recimo 150 kazalnikov se uporablja za razčlenitve različnih regij. Ravno zato so v začetku 90-ih se zavezali, da bodo zadeve pregledali, ampak to se ni zgodilo. Države članice Evropske unije so temu nasprotovale, zato se to ni zgodilo. Računsko sodišče je zato predlagalo, da bi temeljito preučili razčlenitev območij z omejenimi možnostmi. Rekli so, da se to mora zgoditi. Priporočili so tudi, da bi bilo dobro, da pripravimo bolj ustrezne kazalnike. Ravno tako so rekli, da bi bilo dobro, da pripravimo obsežne scheme, da bi se pravzaprav zagotovilo ocena vseh teh schem in da bi se izognili presežnim plačilom. V tej luči smo se pripravljali na novo programsko obdobje 2007-2013. Skladno s tem je Evropska komisija začela z delom. Želeli smo zagotoviti ta prehod iz nacionalnih omejitev in zagotoviti, da imamo kazalnike omejitev na ravni skupnosti. Tukaj bi upoštevali produktivnost, recimo delež travinje, potem eh, določena gostota živine. To so bili ti kazalniki, ki smo jih imeli na voljo v tistem trenutku. Tukaj smo upoštevali skupnostno metodo. Vendar pa so naši izračuni pokazali, da takšne razmejitve bi lahko imele za posledico 60 odstotno znižanje določenih dejavnikov na posameznih območjih. In seveda so temu države članice nasprotovale. Kaj se je potem zgodilo? Ko je svet sprejel leta 2004 zadevno uredbo, so se odločili, da v sistem ne bodo posegali in da določeno obdobje bo to še vedno veljalo. Komisija pa je rekla, da bo preverila schemo podpore območji z omejenimi možnostmi in da bomo od leta 2010 preverili dodatne možnosti financiranja in plačil. Ker pa zadeva vsebinske vidike, svet je rekel, da ne bo upošteval socialnih in gospodarskih kazalnikov pri razmejitvah omenjenih območij z omejenimi možnostmi. Zaradi te prihodnje razmejitve pa je komisija začela v letu 2005 eh, delati na tem projektu. Ta projekt eh, smo oblikovali do leta 2008, pripravili smo nove kazalnike. Skupni raziskovalni center je dobil mandat, da pripravi določena merila za tla in za podnebje in na podlagi teh bi na novo razmejili območje z omejenimi možnostmi in poštevali bi naravne omejitve. Tako bi imeli jasno in enostavno metodo, ki bi bila primerljiva za vse države članice, kar pomeni, da tukaj ne bi temeljili na posameznih posevkih oziroma kulturah. Ravno zato smo imeli poseben odbor visokih strokovnjakov, ki so upoštevali ravno te klimatske dejavnike in tudi dejavnike tal. Skupni raziskovalni center pa je njihovo delovanje koordiniral. Opredelili so osem kazalnikov za tla in podnebje in upoštevali so določene mejne vrednosti in zagotovili so, da se upoštevajo določene omejitve za evropsko kmetovanje. Skupni raziskovalni center je testiral omenjena merila in potekala je zelo poglobljena razprava z državami članicami. Kaj so bili izsledki? Potrebne informacije naj bi bile uporabljene, da bi omejili in opredelili nove možnosti razmejitve, rekli smo, da potrebujemo določeno lestvico. Ampak rekli smo, da bi te podatke lahko zbirali samo na nacionalni ravni, ker so ti podatki zgolj na voljo na nacionalni ravni. To je bil zelo težaven projekt, zelo poglobljen projekt. Rok, ki ga je zastavil svet za komisijo, je bilo leto 2010, ampak zaradi teh kompleksnih dejavnikov nismo mogli upoštevati tega roka. Svet, Evropski parlament in odbor Regiter, ekonomsko-socialni odbor. Vsi ti organi bi morali biti obveščeni o teku tega procesa, zato smo leta 2009 komisiji pripravili sporočilo. Tukaj smo pripravili možnost dodatne klasifikacije eh, območji z omejenimi možnostmi na nacionalni ravni. Kot sem že rekla, gorske regije so bile izključene in tudi regije s posebnimi omejitvami. Upoštevali smo osem biofizičnih dejavnikov, upoštevali smo, kot sem že rekla, podnebje in tla. Tako smo klasificirali te regije, uporabili smo objektivna in primerljiva ter transparentna merila. Sedaj se ne bom spuščala v podrobnosti omenjenih meril. Naj omenim samo to v sporočilu smo že opredelili mehanizme, ki jih moramo še eh, dodatno opredeliti. Kaj to konkretno pomeni? Gre za mehanizem, kjer določeni kmetje lahko premustijo nacionalne ovire in lahko zagotovijo ustrezno in stroškovno učinkovito eh, kmetijstvo, čeprav imajo omejene možnosti za kmetovanje. To je ta postopek, kjer moramo omenjena področja črtati in izuzeti. V letu 2009 je svet sprejel sklepe sveta, tukaj so se navezovali na sporočilo komisije. Države članice so pozvali, da bi upoštevali teritorijalne ocene in upoštevali te biofizične dejavnike. Ravno tako smo jih pozvali, da zadeve ustrezno prilagodijo. Od tega trenutka dalje pa smo priča obsežnim bilateralnim stikom. Lahko povem, da so bile dejavne tako države članice, kot tudi službe komisije. Trdo smo delali, da bi lahko dejansko preverili, ali so ti dejavniki ustrezni ali ne. Vseh 27 držav članic eh, je pripravilo določene simulacijske tabele. Včasih so podali tudi alternativne predloge. Z njimi eh, smo se o predlogih tudi pogovarjali. Veliko bilateralnih sestankov je bilo, ravno tako pa smo imeli sestanke v okviru odbora za razvoj podeželja. Tako. Naj omenim, da smo v teh razpravah določena merila prilagodili. Ampak mislim, da je še bolj pomembno izpostaviti, da smo bili priča dokazom, da razmejitev na podlagi biofizičnih dejavnikov je kredibilen mehanizem, ki je primeljiv in transparenten. Tako da območja z omejenimi možnostmi lahko na tej podlagi ustrezno zagovarjamo in na tej podlagi pri uporabi objektivnih meril zagotovimo uspeh. Kakšno je trenutno stanje? Pretehtali smo možnosti o reformi skupne kmetijske politike po letu 2013. Ta razprava je se ni zgolj začela, ampak lahko povem, da smo že občutno napredovali. Ravno zato je povsem običajno, da nove razmete nove razmetve in nove možnosti se upoštevajo tudi v tako imenovanjem globalnem svežnju za skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Upoštevali smo tudi projekt komisije, ki ga bomo potrdili prihodnji teden. Ravno zato sem z vami pripravljena deliti vse vidike, vse podrobnosti potem, ko bomo prihodnji teden obravnavali ta dosje in ga potrdili. To je predlog za uredbo, ki zadeva razvoj podeželja po letu 2013. Kaj lahko povem? Ta razmetev bo obveljala do leta 2013, potem pa bomo še naprej sodelovali z državami članicami. Prizdevali si bomo, da bomo rešili preostale zadeve, določene težave, ki se bodo pojavile čez nekaj let. In seveda določene države članice, veliko bolj kot druge, si bodo morale prizadevati za to, da bomo pridobili bolj podroben nabor podatkov. Ampak naj že v tem trenutku poudarim, da je to naloga, ki jo lahko tudi finančno podpremo v okviru tehnične pomoči. Tako da, če bomo dobili dodatne podatke in to se bo nedvomno pokazalo, ker bomo morali, ker bomo morali zbirati nove podatke. To bomo lahko podprli tudi mi, dali bomo na voljo sredstva v okviru tehnične pomoči. Kar pa zadeva prihodnjo podporo za omenjena območja, Evropska komisija jo je v svojem sporočilu iz meseca novembra 2010 zapisala, da bo eden izmed ciljev skupne kmetijske politike, da bomo zagotovili nadomestila za tista območja, ki imajo določene naravne omejitve. To so regije, ki imajo veliko tveganje. V tem sporočilu smo tudi opredelili, da bi v prihodnje pri plačilih lahko temeljili na spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, če obstojajo določene naravne omejitve, kar pomeni, da bomo zagotovili dodatno podporo kmetom v teh regijah. Ravno tako bomo upoštevali merila za posamezna območja. Tukaj bomo upoštevali tudi podporo poleg eh, drugega stebra skokomentitijske politike. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, verjetno veste, da ne morem en teden, preden bomo sprejeli predlog za novo uredbo, reči več. Ne bom dodatno opredelila, kaj bo konkretna prihodnost območij z omejenimi možnostmi. Hvala za pozornost. Bene, V redu, hvala lepa, zahvaljujem se gospe direktorici za izčrpno predstavitev, zdaj pa odpiramo razpravo, imamo kar nekaj prijav k besedi, začeli bomo pri gospodu Dorfamu. Dvorfnu. Izvolite. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se gospe direktorici, gospe Marino. Zaprosil sem večkrat eh, za, za besedo in eh, večkrat sem si nadejal, da bi imeli to vrstno razpravo. Zahvaljujem se vam za možnost, ki mi je dana, da spregovorim, kaj ti želim izraziti nekaj dvomov v zvezi s tem vprašanjem. Direktorica nam je obrazložila, celo zgodovino tega predloga, ki, uh, bo, s katerim bodo prišli na dan prihodnji teden. Morda pa je morda namenoma pozabila uh, na en korak, do katerega je prišlo v parlamentu. Tukaj v parlamentu smo se izrazili v zvezi s tem vprašanjem. In, eh, Nismo rekli tega, kar je eh, povedala gospa direktorica. Ne bom ponavljal vsega, kaj ti vsi vemo, katere so bile naše besede in sicer, da je treba celotno zadevo uh, urediti zunaj skupne kmetijske politike da potrebujemo močno subsidijarnost na lokalni ravni. Nismo zahtevali fine tuninga, tako kot je povedala direktorica uh, Mi smo uh, zahtevali popolnoma drugačen fine tuning. Rekli smo, da si želimo ogledati dosjeje in besedila, ki so bila že pripravljena na ravni komisije, ma do, to, da do tega ni prišlo. Zdaj uh, se skuša stvar reševati tako, da se zagotovi določeno prožnost v tretji skupini, um, ki obsega določena konkretna ozemlja. Sicer jaz nisem bil poročevalec uh, pri tej temi v parlamentu, parlamentu, ampak imam občutek, da me imajo nekoliko za norca. Parlament eh, bi moral postopati, saj po mojem gledanju, um, tako da izkoristi dve možnosti, dve opcije. Po eni strani lahko zanika samega sebe, torej se demantira nekako, kar kajti predlog ne vsebuje ničesar tega, kar je bilo politično izraženo, izraženega v, tem, v teh eh, stavbah, v teh dvoranah oziroma druga opcija, da pač ugotovi, kako je treba nadalje postopati. Zdaj pa bom zaključil, moramo biti zelo pozorni od naslednjega tedna dalje, kajti gre za vprašanje, ki je zelo občuteno pri kmetih, dovolj je pomisliti, da ta predlog v nekaterih državah članicah bo premaknila eno tretjino trenutno um, omej, eh, opredeljenih uh, površin, torej določena območja bodo nekako vključena, druga pa bodo izključena. To je torej zelo občutljiva tema. Hvala lepa, hvala lepa, Herbert. Seveda predlog bo vsekakor zajet v zakonodajnem svežnju uh, eh, SKP-ja, mm, tako kot nam je potrdil tudi že komisar Čološ na nekem prejšnjem, neki prejšnji seji. In, Eh, seveda mm, bomo morali nujno upoštevati seveda tudi to, kar je parlament izglasoval za veliko večino, če se pravilno spominjam, tudi glede na poročilo, ki si ga ti eh, predložil. Izvolite, gospa Jegel. Hvala, gospod predsednik. Lahko se strinjam s tem, namreč upoštevati moramo to, kar je sklenil parlament. Ravno tako moramo upoštevati to, kar je ravno kar predstavil gospod Dorfman. Pripravil je zelo dobro poročilo in sama bi rekla, da pravzaprav moramo upoštevati to, da niso imeli samo njega za norca, ampak vse nas. Mi imamo legitimne zahteve, želimo vedeti, kaj počne Evropska komisija, ampak uh, do sedaj se še ni posvetovala z nami in ravno zato sedaj pričakujem, da bo to počela v prihodnjih korakih. Ravno tako pričakujem, da gospod Dorfman, pročevalec v senci, bo bolje upet v ta projekt in da bomo videli otipljiv napredek na terenu. Ne more se zgoditi, da so določene države eh, članice, ki imajo. De dejansko velike težave in morajo celoten sistem obrniti na glavo, ker zdaj skupno kmetijsko kmetijstvo tisko politiko na ravni držav članic. Tukaj bomo imeli zelo vroče razprave. Ravno zato eh, to ni točka, s katero smo lahko zadovoljni v tem trenutku. Tukaj moramo graditi in to je pravzaprav bistvena kritika. In eh, če boste upoštevali ta vidik, ne bomo zadovoljni. Skupaj s kolegom Dorfmanom in tudi z ostalimi kolegi imamo zelo jasne pričakovane do komisije in upam, da se bo to lahko upoštevalo. Grazie Elisabeth. Hvala leta, lepa Elizabeth, gospod Jar, izvolite. Ja, dank, Hvala, gospod predsednik. Dolga razprava, dolga zgodovina od leta 2003, to je pravilno risala tudi Evropska komisija. Evropski parlament v tem mandatu se mora s tem svežnjem ukvarjati. Naj podarim to, kar sta izpostavila že kolegica Jegle in gospod Dorfman. Mi kot Evropski parlament eh, moramo biti upeti v ta projekt. Gospod Dortman je pripravil poročilo, ki smo ga sprejeli z veliko večino. Mislim, da smo bili že dovolj pripravljeni na kompromis. Upoštevali smo zahteve računskega sodišča, želeli smo jim vdihniti življenje, če se tako izrazim. In skupaj s kolegi se nekoliko bojim, kaj se bo zgodilo. Namreč eh, sedaj imamo vsebinske vidike gospoda Dorfmana v poročilu, ki so bile izpostavljene, ampak to se v tem novem eh, svežnju Evropske komisije ni dovolj upoštevalo, ne vem zakaj. Poleg tega smo rekli, eh, da moramo upoštevati določene ukrepe, ki so bistveni in res smo prosili Evropsko komisijo, da pravzaprav eh, določene vidike izuzame iz reforme skupne kmetijske politike, ker bomo imeli dovolj časa. Rekli smo, da se to mora ločeno obravnavati iz eh, svežnja, da bomo imeli dovolj časa, da se bomo lahko sproščeno soočali s temi vprašanji. Ampak sedaj vidim tukaj veliko nevarnost. Tukaj je velik svežen, pomembna globalno svežna reforma, to pa je samo majhen vidik vidik in morda bodo rekli, da je to premajhen projekt in ga ne bodo ustrezno upoštevali. In težko bo potem to upoštevati v praksi, to bo imelo negativne posledice. Sam sem strokovnjak, sam nisem toliko politik, ampak nisem, pom, nisem tisti, ki zganja nekakšno visoko politiko. Zanimajo me konkretni projekti, zanima me usoda naših kmetov in tukaj moramo se izogniti temu, da bi prišlo do resnih težav v praksi. Ravno zato vas res prosim oziroma zahtevam od vas, ker smo ne na zadnje predstavniki ljudstva, da to ne bo šlo. Ker ko govorimo o območjih z omejenimi možnostmi, to ni točka razno, to je zelo pomembna točka in s tem se bomo morali ukvarjati. In temeljen greh, po mojem mnenju, je to, da upoštevamo zgolj biofizikalne dejavnike. To je sicer znanstveno pomemben argument, ampak tako ne moramo upoštevati vsa območja z omejenimi možnostmi. Tukaj imamo velike razlike. Recimo tudi puščava je območje z omejenimi možnostmi, če to upoštevamo za kmetovanje. In dejansko mi kot kmeti potrebujemo določene podpore. Gospod Dorkman je v poročilu podal številne dobre, konkretne predloge, zato res pričakujem, da se ti predlogi konstruktivno obravnavajo na ravni komisije in da se jih ne vrže v koš, nekoliko besen sem, zato se veselim, da bomo imeli konstruktivno posvetovanje. Mi kot Evropski parlament, kot naš odbor, si moramo prizadevati uh, za to, da bomo izkoristili te pristojnosti, ki jih imamo z novo pogodbo. Hvala. E, e, to bomo nedvomno storili, eh, gospod Jar, nedvomno bomo poskrbeli. Zdaj pa Albert Des, izvolite. Ja, Dank, Hvala, gospod predsednik strinjam se z vsem, kar so že omenili predgovorniki, gospa Jegle, gospod Jar in gospod Dorfman. Stotstotno se strinjam s temi predlogi. Ne glede na politično pripadnost, smo v Evropskem parlamentu z veliko večino sprijeli vse predloge v poročilu gospoda Dorfmana. Zdaj pa smo ugotovili, da komisija sploh ne upošteva naših predlogov kar se mi zdi, da se Evropski parlament diskriminira, ravno tako se ne upošteva Lizbonska pogodba. Gospod predsednik, morda bi bilo dobro, da pravzaprav pošljemo komisiji kopijo Lizbonske pogodbe, tako da vidi, kakšne so naše pristojnosti, ker se mora z njimi seznaniti. Mi kot Evropski parlament imamo določene pravice in skladno z Lizbonsko pogodbo smo te pristojnosti dobili. Komisija sicer ima pravico podati konkretne zakonodajne predloge, to je nedvomno res, ampak mi kot Evropski parlament moramo stolovati svetom in sprejemati odločitve in te pristojnosti bomo izkoristili. Velika napaka bi sedaj bila, da bi komisija upoštevala območje z omejenimi možnostmi in jih bi upoštevala zgolj v okviru globalnega svežnja reforme SKP-ja. Sklepi v zvezi z območji z omejenimi možnostmi so področje, ki so bistvenega pomena za Evropski parlament, ampak žal komisija ni izkoristila zadovoljivo te možnosti, zato moramo izkoristiti naše možnosti, ki jih imamo. Biofizikalni dejavniki pa mojem mnenju niso ustrezni in ne morejo biti edina podlaga za odločitev o tem, kaj je dejansko območje z omejenimi možnostmi in kaj ne sodi v ta okvir. V tem trenutku še nismo dobili ustreznih zemljevidov, ne vemo, kako se bodo ta biofizikalna merila upoštevala pri reformi. Te re Te predloge pa res potrebujemo. Dobro bi bilo, če bi danes imeli te zemljevide. Če govorim v imenu naše plične skupine, tega nikakor ne moremo sprijeti. Komisija je pravzaprav ravnala slabo in ni upoštevala pristojnosti parlament. Grazie, Hvala lepa, Albert. Zdaj pa predam besedo gospod Oslingu, na to pa Nikolsonu. Ja, ja, gospe in gospodje strokovnjaki EPP-ja so rekli, da so oni strokovnjaki, sam se ne bom skliceval na to toliko, ampak mislim, da moramo priznati, da pravzaprav imamo mandat, eh, da poenotimo določen okvir in razpravljali smo tudi o tem, kaj je z biofizikalnimi merili, ki smo jih dobili, ali so ti zadostna podlaga, ali pa moramo tukaj upoštevati tudi gospodarske dejavnike in to je bilo bistvo pri tej razpravi. In to se do sedaj še ni upoštevalo. In tukaj se pravzaprav strinjam s tem, da je težko imeti razpravo, ki usporedno poteka z reformo skupne kmetijske politike, ki jo moramo upoštevati, po drugi strani pa moramo pravzaprav prenesti dodatno moče z omejenimi možnostmi in moramo razmejiti območje z omejenimi možnostmi in narediti nekakšen zemljevid. Sedaj imamo tukaj resne težave, to bo prineslo veliko težav za posamezne regije na terenu določene prenose bomo morali opraviti, jezen pa sem, da še vedno nimamo zemljevide, da tega nismo dobili v roke, ker ne vemo, kako ste opravili to klasifikacijo. Upam, da bomo eh, dobili odgovore, ker združanja so stopila v stik z nami in žal mi moram reči samo tole. Žal mi je, ampak teh podatkov v tem trenutku nimamo, zato sem zelo besen, to sem izpostavil že zadnjič. In konkretno bom lahko zauzel stališče šele takrat, ko bom videl, kaj bo to dejansko pomenilo za regije na terenu. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kako oblikovati proces v prihodnosti in kar zadeva sodelovanje Evropskega parlamenta, ni bistveno, da to potrebujemo, ampak vprašanje je, kakšen je časovni rok, kako bomo to izvedli v praksi, ali bomo mi upeti pogajalski proces, ali bomo upeti v ta proces na takšen način, da bomo lahko zauzeli konkretno stališče. Hvala. Grazie, Martin. Hvala lepa, Martin. Zdaj pa Jim Nicholson in potem še nekaj ostalih govorcev. Hvala. Pravzaprav lahko povem, da se strinjam s tistimi, ki so danes že spregovorili. Meni se zdi, da ta predlog ni dober, da tako ne bomo napredovali na ustrezen način. Nedvomno bo to negativno vplivalo na mojo regijo. Namreč, če bomo ohranili to dikcijo predloga, kot je sedaj na mizi. Nekdo je vprašal, eh, kdo ima koga za norca, ampak mislim, da moramo v končni fazi izvedeti, kaj je trenutno stanje. Videti moramo, zakaj se določeni predlogi iz poročila niso upoštevali. Ni dobro, eh, da to vključimo v globalni svežen reforme SKP-ja, ker se bo ta vidik zgubil, ker tukaj imamo konkretne omejitve in težave. Najbolje je verjetno, da upoštevamo odbor za razvoj podeželja in morda bi bilo dobro, da tukaj pripravimo posebne rešitve. Ampak previdni moramo biti. Govorimo o tistih regijah, ki bodo imele velike težave, če bodo izzete iz trenutnega območja. Resne posledice bodo imele. in eh, morda bomo izbrisali podeželsko skupnost na določenih območji. In eh, sam moram zvedeti veliko več, ker takšni rešitev ne morem sprejeti. Morda se nisem dovolj podrobno seznanil s temi možnostmi, ampak eh, mislim, da to, kar sem danes slišal, ne morem podpreti, zato moram zvedeti veliko več. Podpiram gospoda Dorfmana. In mislim, da moramo preveriti vse sebinske vedike, kar zadeva mokrišča, kar zadeva tla in vse ostale pogoje. Tako da bomo videli, kaj bo območje z omejenimi možnostmi, kaj pa ne bo več v tem okviru. Predlagane spremembe so pomembne in to je predvsem pomembno za moje volino okrožje. V tem trenutku teh sprememb nisem pripravljen sprejeti. Grazie, Jim, Hvala lepa, Jim Kossinger, na to pa Downton. Eh, Hvala, gospod predsednik. Lahko povem, da se v veliki meri strinjam s tem, kar je bilo že izpostavljeno. Ne zdi se mi eh, odgovorno da je Evropska komisija delovala na tak način, da je zaobšla Evropski parlament. Gospod Hojslin, ki je zadeve komentiral, mislim, da to, kar pravzaprav Evropa potrebuje in zakaj je kmetijstvo dobro na ravni Evropske unije, je, da smo zagotovili raznolikost. In to raznolikost moramo ohraniti tudi v prihodnosti. Če bomo sedaj imeli kmetijske obrate na podeželju in eh, če jih bomo sedaj prestrukturirali na takšen način, lahko ugotovimo, da so to kmetijski obrati, ki bodo izgubili, eh, če bomo imeli popolnoma liberaliziran trg. Ravno zato moramo sprijeti ustrezne ukrepe in ne smemo pravzaprav ogroziti preživetja teh kmetijskih obratov. In eh, če se bo to zgodilo, bomo izgubili velik delež raznolikosti. Ko govorimo o biofizikalnih merilih in o teh simulacijah, Spomnimo se, da tukaj moramo uložiti velika prizadevanja. To morajo narediti države članice, ko pripravijo te zemljevide in predstavijo simulacije. To se mi zastavlja vprašanje, zakaj teh dokumentov še vedno nismo dobili v roke. Jim Nicholson je to ravno kar omenil. Namreč bistveno je videti, kaj bodo dejanske posledice uporabe biofizikalnih meril mislim, da moramo pravzaprav pričakovati, da bomo dobili isti znak strani komisije, da bomo dobili te dokumente. Ne govorimo zgolj o kmetijskih obratih, ampak govorimo o verodostojnosti Evropskega parlamenta. Imamo kmete, imamo naše voljivce in moramo pravzaprav upoštevati njihove zahteve in jim zadeve razložiti na ustrezen način. Hvala. Hvala lepa, gospod Danta. Hvala lepa, predsednik. Naj se pridružim temu, kar je že bilo povedano. Naj vprašam komisijo za to, da razvijamo to razmišljanje, da eh, se vsaj odzove na eh, predloge, ki so bile izraženi. Nih, ti predlogi niso bili upoštevani, ne vemo sploh zakaj. Imamo občutek, da prihaja do eh, naglušnosti, bi lahko rekel. Torej, Eh, komisija ne upošteva absolutno uh, ultraperifernih območij in torej tudi območij preko oceanskih območij, preko morskih območij, uh, ki uh, nimajo nikakršne povezave s celino. Prve izkušnje, ki jih imamo iz trialoga, nas vodijo uh, k prepričanju, da uh, svet je soglasen okrog vsega tega, parlament pa se sooča s to enotnostjo dejavnostjo. In eh, se pravi, da eh, po eni strani bi potrebovali soglasnost tako sveda kot parlamenta, zato da zavrnemo predloge, ki jih je oblikovala komisija. Na to vas opozarjam. Grazie, Mišel. Hvala lepa, Mišel. Rodust. Ja, Hvala, gospod predsednik. Zelo jasno bom izpostavila, se pravi, čujem sredi telefona gospod Dorfman je rekel, da zadeve niso dobre in s tem se strinjam. Rekel je, da ne smemo poslušati komisije in tudi naša politična skupina ni dovoljna s tem, kar vemo sedaj. Kolega Dorfman je pripravljal svoje poročilo in tudi takrat eh, sem želela zvedeti, kakšni bodo zemljevidi v moji regiji. In tako so mi predstavili določene zemljevide in eh, rekli so, da so upoštevali eh, določene regije, določene dejavnike in nekoč je bilo to območje z omejenimi možnostmi, sedaj se je to spremenilo in to je bilo zelo težavno. Če sedaj premislim, da pravzaprav je Združenje kmetov imelo te zemljevide, mi kot poslanci, ki sprememo odločitve, pa teh zemljevidov nismo videli, potem lahko povem, eh, da je to pomankljivo. Zato sestavljam določeno vprašanje komisiji, zakaj nismo dobili teh zemljevid, ker mi, zemljevidov, ker mi potrebujemo te zemljevide, ker ko nas nas vprašajo, kaj pa je za območje z omejenimi možnostmi, kaj so argumenti in potem jim moram enostavno reči, ne vem. In uh, zato nisem zadovoljna. To velja tako zame, kot tudi za vse tiste, ki jih to najbolj zadeva, torej kmete. Hvala. Bene, v redu, rekel bi, da smo s tem eh, izčrpali razpravo. Imam občutek, da prihaja do širokega soglasja med nami. Spet smo pred isto točko. Sinoči in tukaj se obračam predvsem na koordinatorje skupin, ki so bili prisotni na večeri s komisarjem Čoljošom. Komisar je izkazal veliko pripravljenost, da upošteva a, potrebe parlamenta. Danes pa smo dobili še enkrat dokaz, da a, ta, a, razpol te razpoložljivosti v resnici ni. Tako kot smo včeraj povedali komisarju, želim ponoviti, da to bo privedlo do tega rezultata, da ne bomo sprejeli nikakršnega nikakršnega zakonodajnega besedila, ker mi bomo uveljavljali naše parlamentarne pristojnosti in bomo uveljavljali ulogo, ki nam jo priznavajo pogodbe. In torej res eh, pozivam vas za to, da poskusimo ugotoviti, kako aktivnosti v tem odboru, predvsem, ko prihajajo do obširnega soglasja po eh, večmesečnem delu, torej da to soglasje je treba potem ustrezno upoštevati. Eh, drugače tvegamo, da pridemo do institucionalnega uh, uh, institucionalnega problema brez sprejetja ustreznih zakonodajnih dokumentov. Hvala lepa, gospa direktorica. Sedaj pa predajam besedo gospodu Vojčečovskemu, ki bo poročal o uh, obisku delegacije ali pa želiš to odložiti. Predsedujoči, eh, delegacija. Hvala, gospod predsednik. Delegacija je obiskala Kanarske otoke, obisk je bil zelo zanimiv. Namreč odkrili smo Kanarske otoke kot zelo pomembno regijo, ki je predvsem pomembna za kmetijstvo v Evropski uniji. Te otoke zelo dobro poznamo, ampak eh, zaradi turizma in atraktivnih lokacij. Vendar pa je to območje ki je pomembno tudi za kmetijstvo. In morda je še bolj pomembno za kmetijstvo kot turizem. Vendar pa ima konkretne težave, s katerimi se sooča v tem trenutku. Videli smo, da je zelo težko se ukvarjati s kmetijstvom v tako oddaljeni regiji, ker so stroški zelo visoki. Razlog je seveda velika oddaljenost območja in eh, nedvomno nimajo enakih konkurenčnih pogojev. To velja predvsem za sektor pridelave banan. Soočajo se z nelojalno konkurenco tretjih držav. Naši gostitelji so bili zelo prijazni, ravno tako smo imeli veliko vsebinskih razprav s predstavniki regionalne skupnosti in oblasti. sedaj veliko bolje poznamo dejanske težave, s katerimi se soočajo kmetovalci v oddaljenih regijah, kot so Kanarski otoki. To priložnost bi rad izkoristil in se zahvalil našim gostiteljem iz Kanarskih otokov. To smo seveda že naredili v pisni obliki. Obisk je bil zelo dobro organiziran in zahvaljujem se kolegu, ki je bil odgovoren za organizacijo samega obiska na terenu. Zelo dobra zamisel je bila, da smo se odločili, da obiščemo Kanarske otoke. Kot sem že omenil, smo tako sedaj bolje seznanjeni z dejanskimi težavami Kanarskih otokov. Redu, hvala lepa, zahvaljujemo se podpredsedniku in um, naj vas seznanim za neko novostjo in sicer kar zadeva uh, rok za uložitev uh, predlo, uh, predlogu sprememb je bil dejansko pomaknjen na 11. uro prihodnji teden za to, da omogočimo razpravo v odboru za kmetijstvo do 11.30, torej na to ne bo tiskovne konference komisarja, dokler ne bo stopil pred nas, da predloži predloge. Na to pa eh, bo eh, seveda nastopil eh, pred kolegijem komisarjev in mislim, da je to bila modra odločitev, kaj ti je pametno, da najprej to predložimo eh, tu in obrazložimo pred parlamentom, na to pa eh, novinarjem. Včeraj s koordinatorji smo sklenili in imenovali nekatere koordinatorje, koordinator je včeraj, torej sinoči. Naj vas opozorim, da 12. oktobra se popravlja. Ne. Torej, 12. oktobra se eh, popolno sestanemo eh, o priložnosti tega pomembnega dne, ko bomo eh, dejansko eh, prisluhnili eh, predstavitvi predlogu komisije. Hvala lepa, s tem je seja zaključena.